o nacionalnih ukrepih za izvajanje te direktive pri drugih državah, bom situacijo tudi skrbno spremljala naprej. Hvala lepa. Hvala, gospe komisarki. Razprava je zaprta in glasovanje bo jutri ob 12.30 minut. Po dnevnem redu. Eh, sledi poročilo eh, poslanca Hökmarka o globalnem gospodarskem upravljanju. Besedo dajem poročevalcu za štiri minute, prosim. Eh, mi smo sedaj soočeni s celim vrstom pomembnih sestankom za prihodnost evropskega gospodarstva, torej gre za sestanek Evropskega sveta in podobno. In v tem eh, dokumentu želimo pravzaprav tudi pokazati, kakšno je stališče eh, Evropskega parlamenta v težavnih eh, časih za celoten eh, svet in eh, seveda tudi za naš del sveta. Eh, svetovno gospodarstvo se sooča z neravnovesjem. Imamo torej eh, države s presežki in države z primankljajem. In eh, mi imamo seveda tudi celo vrsto gospodarstv v usponu, ki spreminjajo globalno gospodarstvo. Eh, in ki so premagale eh, revščino v mnogih delih eh, sveta. Imamo pa seveda tudi še vedno celo vrsto držav z revščino, ki potrebujejo več rasti, več priložnosti. Potem pa monetarne politike v velikih gospodarstvih tudi prispevajo k neravnovesju. To vidimo tudi Eh, pri pomankanju konkurenčnosti v določenih državah članicah in mi moramo na globalni ravni doseči neko ravnovesje in zato potrebujemo globalno gospodarsko upravljanje in primerne institucije. Prvič, mi se moramo zavedati dejstva, da v državah z pomankanjem konkurenčnosti, eh, v regijah s pomankanjem konkurenčnosti potrebujemo reforme, politike, hkrati pa seveda moramo zavarovati eh, tokove eh, trgovine tudi v te države. V poročilu, ki je dobilo veliko podporo odbora za gospodarstva. Torej, tu se želim seveda zahvaliti poročevalcem v senci, s katerimi smo našli kompromise. Torej, eh, mi se moramo lotiti eh, strukturnih neskladi, ki so tudi privedla do sedanjih težav. Mi potrebujemo odgovorne monetarne eh, politike. Mi potrebujemo eh, ustrezne politike s konvertibilnimi valutami, kjer bomo pač imeli več eh, eh trgovine med državami eh, z deficiti in državami eh, s presežki. Predvsem pa potrebujemo neko globalno upravljanje. Eh, In potrebujemo seveda preglednost eh, legitimne institucije. G20 je prav gotovo ena izmed najpomembnejših struktur, vendar mi moramo doseči večjo globalno participacijo, potrebujemo visoko raven preglednosti. Uh, in eh, tudi eh, STO eh, in mednarodni denarni sklad sta pomembna. In tudi razprave v G20 morajo biti legitimne in pregledne. In Evropska unija mora igrati pomembno vlogo, govoriti z glasnim uh, Eh, močnim glasom. Mi moramo poskrbeti za močno vodstvo eh, in hkrati pa moramo mednarodne globalne institucije prilagoditi eh, novim resničnostim. Hvala lepa. Hvala. Besedo dajem poslancu Kelju. Najprej čestitke gospodu Hökmarku eh, za dobro poročilo in komentarje. Samo dve stvari bi rad dejal. E, omenjen je bil davek na finančne transakcije. Predsednik Baroso je omenil, da je eh, to zaželeno za Evropsko unijo in zlasti tudi za evroobmočje. E, Res je, da mora finančni sektor prispevati k reševanju krize, saj so tudi davkoplačevalci eh, pomagali reševati finančni sektor. Hkrati pa menim tudi, da moramo to imeti na globalni ravni, ta davek. To je zelo pomembno. Drugič, strinjam se povsem s gospodom Höckmarkom, da mora Evropska unija govoriti z enim glasom in da potrebuje ustrezen sedež v STO in tudi mednarodni denarni sklad mora biti bolj pregleden. Hvala lepa. Bazesku. Hvala, besedo dajem poslanki Bazesku. Gospa predsedojoča, najprej Želim čestitati kolegu Hükmarku za njegovo poročilo. Poročilo kaže potrebo po konsolidaciji globalnega gospodarskega upravljanja, zlasti v finančnih sistemih. Pomankljiva koordinacija v finančnem sistemu eh, lahko eh, pripomore k temu, da rešitve ne najdemo. Zato potrebujemo nove kontrolne mehanizme in nivoje eh, reguliranja. Eh, IMF in srečanja G20 so žal samo organi, ki imajo premalo pristojnosti. Eh, potrebujemo celovito rešitev za evrokrizo. Moja država je že sprejela Eh, ukrepe, da bi storitveno bilanco omenili na minus 5 odstotkov in cilj je deficit 3 eh, odstotkov za 2012. Eh, hvala. Kolegica Kalpač je naslednja govornica. Gospodarsko upravljanje je prioriteta. Če govorimo o globalnih vidikih, in rezultatih na vrhu G20, oziroma če želimo tu doseči uspehe, moramo razmišljati o evropski razsežnosti. Žal se zdi, kot da bi zelo počasi prihajali do rešitev v Evropi, mislim na grško krizo in to skriva v sebi zelo veliko nevarnosti, tako za Evropo, kot tudi za celoten eh, svet um, to v bistvu eh, ne zadošča. Zato je razveseljivo, da gre to poročilo še nekoliko dlje, da spodbuja napredek, eh, bodi si, da gre za uspešnejšo gospodarsko politiko ali za druge rešitve. Mi se moramo lotiti teh problemov. Zagotoviti je potrebno stabilnost evro, če se to ne bo zgodilo, eh, potem Eh, v naslednjem obdobju na vrhih na svetovni ravni ne bomo dobili rezultatov. Hvala, gospa Plašikova. Pekni, pani predsedajuca, pani komisarka. Uh... Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka, gospod Hökmark je pripravil zelo dobro svoje poročilo in pred vrhom G20 novembra moramo storiti zelo veliko na področju globalnega gospodarskega upravljanja. Naj omenim nekaj stvari. Večina deležnikov ve, da eh, sedanji svetovni gospodarski sistem razpada in da ne bo preživel. In to poročilo razumem kot dobro poročilo, ker je situacija neuzdržna. Ni pa jasno, ali bo novi sistem, ki bo nastal na ruševanjah starega, res boljši ker eh, če se bomo napačno odzivali na dogodke, se bo situacija lahko še poslabšala. In zaradi tega pozivam evropske in nacionalne eh, voditelje naj se zavedo resnosti situacije in naj torej ravnajo v skladu s tem, kajti gre za pomembno vprašanje za državljane in države. Hvala. Besedo dajem poslancu Šekloni gospa predsednica v času ko se evropska in svetovna ekonomija soočata z negotovo prihodnostjo je potrebno da eh, na bodočih vrhovih na evropskem vrhu na srečanju skupine G20 skrbimo za sklenejo nekaj pomembnih odločitev. Kaj pravzaprav pričakujemo o Eh, obnovljenega globalnega gospodarskega upravljanja. Potrebujemo ureditev določenih odnostov. G20 in EMF eh, e sta najpomembnejše institucije, ki se morate seveda zelo spremeniti, če ne bi bili učinkoviti instituciji na področju gospodarskega upravljanja. Eh, in tudi nove ekonomije potrebujejo ustrezen glas. G20 ne sme biti debatni klub, potrebujejo naprimer stavljanje stalni sekretarijat in podobno predlagane eh, spremembe o sekretarijatu in podobno so seveda zelo pomembno. Treba je seveda tudi izvesti ustrezne ukrepe na področju bančništva. Sedaj gremo skozi veliko krizo in gre za pomankanje zaupanja in zaradi tega jo morajo biti naša gospodarstva med seboj povezana. Obri. Hvala, gospod Ferreira. Hvala, gospa predsedojoča. Izognili smo se vprašanju, kateri razlogi obstajajo za globalna neravnovesja, kateri so razlogi za svetovno krizo. Mislim, da je to bistvenega pomena pri razpravi. E, pogosto pozabljamo e, na dejanske razloge. In če si bi pogledali te razloge, bi vedeli, eh, da te socioekonomske krize ni mogoče nadaljevati. Imamo krizo kapitalizma in sicer po vsem svetu. Eh, supranacionalne institucije prav gotovo niso rešitev za nadaljevanje kapitalističnih proizvodnih eh, odnosov. In na ta način eh, se teptajo še pravice. Eh, liberalizacija, deregulacija trgovine, mednarodni monetarizkati in tako naprej. To so stvari, ki jih vse poznamo in to nas ne bo pripeljalo naprej do rešitev. Po vsem svetu moramo poskrbeti za to,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 komisarka, popolnoma se strinjam za gospodom Hokmarkom, ko pravi, da je potrebno govoriti o globalnem gospodarskem upravljanju eh, in o forumu G20, kajti ta forum je natančno tisto, kjer lahko govorimo o prihodnosti in koordinaciji na področju finančništva, bančništva, korporativnega upravljanja. In eh, nisem prepričan, eh, da je Evropska unija eh, dejanski tisti igralec, ki lahko najde alternativne rešitve, kajti Evropska unija ima sama zelo velike probleme, ki jih dejansko ne more rešiti v tem trenutku in lahko se spomnimo samo na trenutno gospodarsko krizo in na korenine te krize v Grčiji, kjer so te stvari še vedno nerešene naši voditelji pa ne najdejo konstruktivnih rešitev za probleme, ki pretresajo Evropo. Komaj da lahko pričakujemo, eh, da bo svet prisluhnil njihovim besedam. In zato se bojim, eh, da eh, naše delovanje na tem področju ne bo nagrajeno. Hvala. Hvala. Besedo dajem komisarki Redingov. Gospa predsednica, želim samo izpostaviti, da bodo evropski voditelji pripravili močne predloge ta teden, zato da spravijo Evropo iz krize. Eh, gospod Hökmark ima prav, ko izpostavlja pomen eh, globalnega gospodarskega upravljanja. To je pomemben prispevek eh, k obravnavi vseh eh, problemov z gospodarskim upravljanjem na vseh celinah in mi se strinjamo s priporočili gospoda Hökmarka. Zahvaljujem se tudi poslancem in poslankam, ki so sodelovali v razpravi in so tudi eh, prispevali svoje k obravnavi te teme. Eh, sedanja kriza je pravzaprav pravo razvodje eh, Eh, eh, na tem področju, kaj ti v preteklosti nismo vedeli, kakšne so koristi zbliževanja gospodarstv in nismo vedeli, kako naj se eh, odzivajo na upočasnitev v gospodarskem razvoju in podobno. Temu ni več tako in G20 je sedaj postal tudi dejansko centralni forum za gospodarsko sodelovanje. Treba pa je seveda narediti več proti sedanji upočasnitvi, to bomo tudi storili potrebno je zagotoviti globalno upravljanje in Evropska unija mora igrati vodilno vlogo pri reformi gospodarskega upravljanja. To lahko storimo samo, če bomo res vodilni in predsedniki držav in vlad to nameravajo tudi eh, storiti in se dogovoriti o tem ta tednu gospod predsednik Paroso je tudi v tej parlamentu dejal, da potrebujemo ustrezno zunanjo zastopanje. E, in govorim tudi o svežnju šestih zakonodajnih aktov. Mi potrebujemo enotno uh, uh, uh, zastopanje uh, Evropske unije zlasti tudi s pričo močnih eh, zunanjih akterjev in v zvezi s tem bomo tudi v kratkem slišali predloge predsednika Barosa. Hvala, razprava je zaključena, glasovanje bo jutri ob 12.30 minut. Eh, po dnevnem redu sledi poročilo eh, gospe Matere o položaju Matere.